sporočila in da bo tudi vstopila v stik z generalnim sekretarjem OZN, kar zadeva vsebino tega poročila. Hvala lepa, gospod komisar. Spoštovani kolegi, razprava o Šrilanki je s tem zaključena. Glasovali bomo po zaključku današnje popodanske seje. Naslednja točka na dnevnem redu je Azerbajdžan. Besedo ima najprej kot avtorica gospa Viržjak. A, nisem vedela, da imam prva besedo, gospod predsedujoči, sem nekoliko zmedena. No, ponovno se lotevamo vprašanja Azerbajdžana. Demokratične razmere v tej državi so dokaj dramatične, pa vendar gre za državo, ki je pomemben partner tudi v okviru vzhodnega partnerstva EU. Opozicijske stranke, nevladne organizacije, eh, vse čas eh, podajo pritožbe zaradi kršitev človekovih pravic prav tako pozarajo na koruptivnost režima. Vrednote človekovih pravic so vsaj v teoriji sestavni del vrednote Evropske unije. Ne vem, ali ne bi morali potegniti zločinih naukov iz tega, kar se dogaja v arabskih državah in od naših eh, vzhodnih partnerjev zahtevati to, kar nismo znali zahtevati od naših, naprimer, tunizijskih, libijskih, egiptovskih partnerjev. Ali ne bi morali, gospod eh, komisar, zagotoviti, da bo demokracija končno zavladala v teh državah, da podamo vse določene minimalne zahteve s tem v zvezi. Po mojem mnenju je resolucija, ki je pred nami, dejansko resolucija eh, po najnižjem možnem skupnem imenovalcu, tako da mislim, da se moramo vzdržati glasovanja. Hvala lepa, besedi vam gospod Tenok. Gospod predsedujoči, žal je Azerbajdžan enostrankarska polautoritarna država. Volitve iz novembra lani so, tako kot je bilo pričakovati, ponovno potrdile um, prevlado um, stranke predsednika Alijeva, vendar to ne pomeni nobenih možnosti za razvoj demokracije. Svoboda izražanja je omejena, in uh, pritisk na medije je ogromen. Gospod Tenok, eh, ali lahko malo bolj počasi to berete zaradi tolmačev, pravi predsedajoči. Sedaj slišimo o napadih na opozicijske politike in eh, novinarje. Ampak to je tudi priložnost, da se spomnimo, kakšen je režim predsednika Alijeva. Vse države, ki so članice sveta Evrope in našega vzhodnega partnerstva, naj bi bile zavezane, tako kot Azerbajdžan, demokraciji, pravni državi in tako naprej. Vendar Azerbajdžan vedno znova kaže, da ne eh, spoštuje teh načel in jaz tega ne bom toleriral. Hvala, gospod Preda, je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na začetku naj povem nekaj pozitivnega. Izpustitev dveh blogerjev se mi zdi, da je nekaj, kar je moč pohvaliti v Azerbajdžanu. Vendar to je samo ena iskrica. Še naprej pa novinarje v Azerbajdžanu pripirajo, na njih pritiskajo in jih kazansko preganjajo po mačovskih in aprilskih protestih v Bakuju lahko resno dvomimo o namerah Azerbajdžana. Azerbajdžan je sicer podpisal uh, konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, vendar videti je, da oblasti v tej državi niso razumele tega, kaj to pomeni in kaj je civilna družba. Zaradi tega ne moremo tolerirati vladnega pritiska na zagovornike človekovih pravic. Vsekakor pa preko mreže Euronest moramo sodelovati z Azerbajdžanom in jih opozoriti na to. Hvala, gospa Šake. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljamo iz puste temi Nili in še enega od blogerjev vendar uh, smo zaskrbljeni zaradi teptanja uh, človekovih pravic, zlasti po mirnih protestih aprila letos v Bakuju. Opozicijski politiki, novinari so izpostavljeni pripiranju in ustrahovanju. Nekateri med njimi so bili priprti sredi noči in jim enostavno niso omogočili dostopa do zagovornikov. Azerbajdžan je pravzaprav na ta način poteptal vse pravice takšnih eh, zagovornikov človekovih pravic. Temu moramo narediti konec. Azerbajdžanska vlada je izgubila vso verodostojnost, kljub temu, da je članica Sveta Evrope in da je podpisala konvencijo o človekovih pravicah. Predsednik Alijev mora začeti drugače delovati, če tega sam ne bo naredil, ga bomo morali mi opozoriti na to. Hvala. Sedaj pa gospa Lunaček. Hvala, gospod predsedajoči. Pred nekaj dnevi smo v parlamentu v Bruslju Eh, svečano proslavili začetek Euronesta. Tudi Azerbajdžan je bil prisoten tam, zavezal se je k spoštovanju vseh svoboščin in pravic. Ampak v času pogajanj o pridružitvenem sporazumu eh, med Azerbajdžanom in Evropsko unijo od julija lani se ni nič pozitivnega zgodilo. Pravzaprav je pretresljivo, kaj počenja ta vlada proti mirnim protestom in opoziciji. Gre za mlade, gre za uh, tiste, ki želijo biti vključeni v socialne mreže. Uh, Eh, prijeli so jih, zaradi mirnih protestov so jih eh, eh, zaprli za dve leti in pol in tako naprej. Vsaj 30 ljudi, ki so mirno protestirali, so prijeli v nočnih urah, ne da bi imeli možnost, da se povežejo s svojimi odvetniki. Obsodili so jih na 8 do 10 dnevni pripor. Kolegice, kolegi, gospod komisar, to je nedopustno. Zato zahtevamo skupno rezolucijo vseh petih najmočnejših političnih skupin, da bi takoj izpustili te ljudi, da bi ponovno vzpostavili svobodo medijev, izražanja eh, mnen in eh, pravno državo. Tako kot nam je predsednik Alijev leta 2005 obljubil, rekel je, da v Azerbajdžanu ne bodo eh, preganjali nobenega novinarja ali novinarke do zasedanja medparlamentarne unije letos junija bi resnično morali doseči, da bodo vse izpustili. Vlada uh, mora začeti uh, izvajati svoje obljube, sicer bodo posledice sledile. Hvala. Sedaj pa govornik v meni v politični skupini, najprej v imenu skupine ELS, gospod Kukan. Hvala, gospod uh, predsedujoči. zhromažďovania a mnohých ďalších oblastí. Stanje v Azerbejdžanu resnično povzroča veliko zaskrbljenosti, svoboda medijev, izražanje in tako naprej. Mnogi eh, incidenti, ko ljudi pripirajo, na nje pritiskajo, pa naj so predstavniki opozicije ali novinarjev, so nekaj, česar ne moremo tolerirati. Gre za kršitev človekovih pravic, temeljnih sloboščin in to je nekaj, česar ne moremo tolerirati sprejeti. Azerbajdžan hoče postati država partnerica Evropske unije, vendar če to želi doseči, potem se moramo resno pogovoriti o kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne samo v Azerbajdžanu, temveč tudi na Južnem Kaukazu nasploh. Obžalovanja vredno je eh, to, da se pojavljajo napetosti med Armenijo in eh, Azerbajdžanom v zvezi z Gorskim Karabahom. To je nekaj, kar destabilizira celotno regijo. Zato je to resolucijo res treba podpreti. Evropska unija mora začeti bolj prisotno delovati, ne samo v Azerbejdžanu, temveč tudi v celotni regiji. In naše izkušnje iz konflikta med Gruzijo in Rusijo bi morali uporabiti tukaj. Hvala. Sedaj pa gospod Vigenin, ki bo govoril v imenu skupine socialistov in demokratov. Res je, stanje v Azerbajdžanu je zaskrbljujoče. Naj zlasti omenim primer gospoda Hadžijeva. Sodeloval je v mirnih protestih in Azerbajdžan bo moral začeti razumeti, da je to del demokracije, političnega pluralizma v neki družbi, ki želi postati demokratična. Po drugi strani pa je morda uh, prav, da smo Azerbajdžan in uh, Belorusijo postavili eno za drugim na dnevni red današnjega razpravljanja, ko gre za kršitev človekovih pravic. Moramo se povezati z oblastmi, pa tudi s civilno družbo v teh državah. Ne samo sprejemati resolucije moramo, ko gre za vzhodno partnerstvo in skupščino Euronesta, govorimo o dveh takšnih možnostih. In Azerbajdžan je sicer izrazil eh, pripravljenost za novi dialog in eh, medparlamentarna skupščina julija letos bi morala biti priložnost, ko bomo izkoristili možnosti, da tej državi povemo to, kar ji gre. Hvala, sedaj pa. Graham Watson v imenu skupine ALDE. Gospod predsedujoči, naj predlagam, da z Azerbejdžanom pravzaprav uh, govorimo o podobnih državah kot o Armeniji in tako naprej. Tu je želeti, da bi demokratični standardi v teh državah bili višji, ampak uh, Armenija ni svobodna, volitve niso uh, svobodne, ljudje so izpostavljeni nasilnemu in uh, ravnanju se strani oblasti. Represija je tukaj podobna, kakor v arabskih državah, ne pa v uh, neki državi, ki želi biti uh, evropska napredka torej ne more biti. Vendar te države še vedno so vključene v našo sosedsko politiko. Njihovo delovanje v, njih, v tej politiki pa mora biti odvisno od njihove pripravljenosti za demokratizacijo, ne samo od dobave nafte preko naftovoda na Buko. Hvala sedaj pa gospa Hautala v imenu zelenih. Hvala, predsedujoči. Demokracija in spoštovanje človekovih pravic in državna pravna država so sestavni del pridružitvenih sporazumov, katerih se sedaj eh, med drugim eh, pogaja Evropska unija tudi z Azerbajdžanom. Brez spoštovanja teh načel Azerbajdžan ne more imeti skupne prihodnosti z evropskimi partnerji. Naj se pridružim kolegicam in kolegom, ki so podarili, da moramo zelo jasno in objektivno govoriti, če govorimo o svojih partnerjih v državah, ki so vključene v vzhodno partnerstvo. Ni dovolj, da samo kritiziramo Belorusijo. Resni so problemi tudi v Azerbejdžanu in v drugih državah, ki so vključene v vzhodno partnerstvo. In upam, da bo prihodnja študija pod odpora za človekove pravice pokazala, kako naj se pogovarjamo s temi državami o situaciji človekovih pravic v njih. Hvala. Hvala, sedaj pa v imenu skupine EFD gospod Paška. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Azerbajdžan je eden od specifičnih partnerjev Evropske unije, ustanoviteljni član Euronesta in zato očitno zainteresiran za razvoj odnosov z Evropsko unijo. Država, ki ima tak poseben status, želi skleniti in sklepa sporazume z EU in se pri tem zavezuje za spoštovanje demokracije, pravne države, temeljnih človekovih pravic in tako naprej. In ravno zaradi tega je popolnoma nespremljivo in neopravičeno, da pripirajo pripadnike civilne družbe, mladinskih organizacij in novinarje, da eh, s fizičnim nasiljem nastopajo proti tistim, ki se vključujejo v miroljubne eh, proteste tako baronica Ashton kot tudi Evropska komisija bi morali pritisniti na vlado Azerbajdžana zaradi tega in jim sporočiti našo zaskrbljenost zaradi takšnega zatiranja demokracije v državi. Kar zadeva predlog resolucij, menim, da bi komisija eh, visoki predstavnici morala dati poseben mandat za to. Hvala, gospa Esaj. Hvala, gospod predsedajoči. Ko gre za Azerbajdžan, govorimo lahko o paradoksu. Tako Azerbajdžan kot tudi Belorusija sta vključena v evropsko sosedsko politiko, istočasno pa o njih govorimo zaradi kršitev človekovih pravic. Mislim, da spoštovanje človekovih pravic mora biti predpogoj za njuno sodelovanje v tej sosedski politiki v obeh državah oblasti preprečujejo eh, demonstracije v upanju, da se ne bodo razvile tako kot v arabskih državah v zadnjih mesecih. Zelo agresivno nastopajo proti mirnim protestnikom, eh, napadajo pripadnike opozicije, zapirajo novinarke in novinarje in tako naprej. In To kaže zelo šibko spoštovanje človekovih pravic v teh dveh državah. In eh, mislim, da bo temu treba narediti konec. Hvala, sedaj pa postopek Catch the Eye, gospod Kelly, mislim, da se je javil. Gospod Kelly. Eh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Situacija v Azerbajdžanu je razočarala marsikoga med nami, kar zadeva politično človekovične pravice, ni, je videti, da ni naredila nobenega koraka naprej od razpada Sovjetske eh, zveze. Zlasti, ko gre za svobodo izražanja, svobodo zbiranja, svobodo medijev in tako naprej. Gre za celo vrsto eh, zapiranj, nezakonitih zapiranj, miroljubnih eh, protestnikov. In to je nekaj, kar bi bilo treba obsoditi. Strinjam se z gospodom Watsonom. Mislim, da bi bilo treba vse te države skupno obravnavati. Če bomo vsako posebej, ne bomo dosegli ustreznega rezultata. Dialog pravim da, vendar zahtevati moramo spoštovanje vseh svoboščin, zlasti svoboščine združevanja in izražanja mnen. Hvala, sedaj pa gospod Repo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Svoboda združevanja, svoboda izražanja mnenja, to so temeljne človekove pravice, to so temelji civilne demokratične družbe in obžalovanja vredno je, da se daj pripiranje, eh, mučenje uporablja takšna država, kot je Azerbajdžan, zato da bi zatrla vse eh, poskuse demokratizacije države. Eh, Azerbajdžan je član Sveta Evrope, podpisnik konvencije o človekovih pravicah in tako naprej, vendar istočasno onemogoča pripadnikom civilne družbe izražati drugačno mnenje. Mladi nimajo možnosti izkoristiti nove, te, novih tehnologij in novih oblik medijev za komuniciranje. Zaradi tega ni možnosti za razvoj prave civilne družbe. V Azerbejdžanu potrebujemo spoštovanje človekovih pravic tudi v okviru sosedske politike. Hvala, naslednji gospod Landsbergis. Gospod predsedujoči, resolucija o Azerbajdžanu izraža našo zaskrbljenost zaradi morebitnega eh, severnoafriškega razvoja sredi Evrope. Azerbejdžan bi moral spremeniti svoj pristop do svojih eh, državljanov. To velja tudi za beloruski režim. In v naši resoluciji je vsebovanih veliko takšnih zahtev. Mislim, da bi nekatere zahteve v tej resoluciji morali še bolj poudariti zahteva po spoštovanju človekovih pravic in eh, pr obsojanje mirnih protestov je nekaj, kar bi morali še bolj povdariti. Glede na to, da je Azerbejdžan sicer relativno Eh, napredoval v preteklosti in da organizacija Human Rights Watch ni postavljala Azerbejdžana poleg nekaterih držav, kot so Kitajska, Uzbekistan in tako naprej, je bilo uh, pohvalno, vendar se je sedaj to spremenilo. Mislim, da mora naša resolucija biti zato boliko uravnotežena. Hvala, sedaj pa gospa Dancila. Mas, domnule președinte, Azerbaijanul... Hvala, gospod predsedajoči. Azerbejdžan je aktivni partner Evropskega vzhodnega partnerstva in naše sosedske politike, pa tudi ustanovni član platforme Euronest. Kar zadeva obljube Evropski uniji, vendarle človekove pravice, temeljne svoboščine in eh, podobni dosežki, ki izhajajo iz konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, niso nekaj, kar bi oblasti v državi spoštovale. Demokracija ne more delovati ne, da bi njeni državljani imeli možnost izražati svoje prepričanje. To še zlasti velja za mlade. Če imajo nekateri državljani drugačno mnenje, samo zaradi tega jih ne more no, v demokratični državi preganjati nobena oblast. Vsem, tudi pripadnikom civilne družbe, bi morali zagotoviti možnost izražanja svojih prepričanj. Cenzura, pre, prečevanje dostopa do nekaterih eh, sredstev komuniciranja je nekaj, kar lahko obsodimo. Sedaj pa kot zadnji še gospod Paleckis. Hvala, gospod predsedejoči. Azerbejdžanske oblasti imajo dva obraza, bi lahko rekli. So dvolične. Po eni strani gospodarstvo v Azerbejdžanu se hitro razvija zaradi ogromnih rezerv nafte in zaradi tega tudi napreduje v pogajanju z Evropsko unijo, ko gre za pridružitveni sporazum, zaradi tega tudi sodeluje v Euronestu in tako naprej. Druga plat, drugo, eh, drugo lice pa predstavlja zatiranje tistih, ki želijo izražati svoje mnenje. Baku mora začeti poslušati glas svojih prebivalcev, ne more torej tako dvolično delovati. In mislim, da je Evropska unija tista, ki mora tukaj prispevati k pozitivnemu razvoju. Hvala, sedaj pa komisar Andor. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci razvoj v Azerbajdžanu, kar zadeva demokracijo in človekove pravice, je še vedno nekaj, kar nas eh, vse zaskrbljuje. V zadnjih nekaj letih smo opazili zaskrbljujoč trend vse večjih restrikcij v tej državi. Parlamentarne volitve septembra leta oziroma novembra 2010 niso pokazale dovolj velikega napredka v smeri demokracije v državi. Obstajajo področja, kjer mislimo, da Azerbajdžan mora izboljšati svoje delovanje, če hoče prevzeti celo vrsto zavez iz organizacije OVSE in Sveta Evrope. Najprej svoboda medijev. Medijskega pluralizma ni. Slišimo poročila o ustrahovanju novinark, pa tudi o sprožanju kazenskih postopkov proti medijem. In to je vse razvoj, ki nas eh, zaskrbljuje. Potem svoboda združevanja. Tudi tukaj so stvari zelo zaskrbljujoče. V zadnjih mesecih so eh, oblasti strogo eh, kaznovale vse, ki so od, udel, se udeležili eh, protestov. Pripiranje aktivistov in drugi represivni ukrepi proti tistim, ki sodelujejo v protestih, je nekaj, kar lahko samo obsodimo. Gospod in gospodje, Evropska unija mora jasno sporočilo poslati Azerbejdžanu o tem, kako pomembna je demokracija, človekove pravice in eh, spoštovanje načel pravne države. Ta sporočila je predsednik Barozo sam posredoval januarja letos, ko je obiskal Baku in to bo tudi eh, del naših eh, m, prihodnih pogovorov z Azerbejdžamo. V okviru sedanjega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju smo lansko leto ustanovili pododbor za pravico, svoboščine, človekove pravice in demokracijo. Demokracija in človekove pravice so tudi osrednja tema pri naših pogajanjih za nov pridružitveni sporazum. Pozdravljamo sicer pripravljenost Azerbejdžana, da se z nami pogovarja o tem. Pozdravljam tudi vlogo Evropskega parlamenta pri utrjevanju demokratičnih eh, vrednot z našimi partnerji v Azerbejdžanu, tudi v okviru sveta za sodelovanje med Evropsko unijo in Azerbejdžanom. Hvala. Hvala, komisar. Razprava o Azerbejdžanu je končana. Eh, glasovali pa bomo o resolucijah, tako ko bomo končali z razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje Belo.